resolucije o Kongu. Najprej kot, eh, glasujemo o resoluciji kot celoti. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o eh, šestih predlogih resolucij o Nepalu. Imamo nekaj predlogov spremem, gospoda Romeve Iroede. Povsem na kratko pravzaprav imam več ustnih predlogov, lahko jih pa preberem v bloku in potem lahko njih klasujemo v bloku. Prvo, A in C, tu bi besede eh, civilna eh, državljanska vojna eh, nadomestili z oborožen konflikt. Potem PLO z bivšimi maoističnimi vojnami, bojevniki. V D besedico terminate zamenjamo z besedico abolished, potem eh, zopet v naslednji točki podobna sprememba in CPN skozi EU, CPN skozi M, v K besedico, dodamo besedico close to in Eh, potem pa še v naslednji točki dodamo najvišja stopnja eh, eh, nepismenosti. In potem prvi odstavek, tu se spremeni zadnji del stavka in tu tudi zapišemo, da stvari niso v skladu z zakonom in se umakne beseda revolucionarno. To so vsi predlogi sprememb in občutek imam, da se vsi strinjamo z njimi, tako da jih prosim eh, vzemite na znanje. Tega ni na seznamu, pa bi jih morali imeti. To smo razdelili političnim skupinam, torej bi politične skupine morale imeti te spremembe. Ali ima kdo kaj proti? Ne, potem pa. Glasujemo o ustnem predlogu sprememb. Glasovali bomo v bloku, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Sedaj 23. Eh, odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava L za, proti, vzdržan, sprejeto. Uvodna izjava M za, proti, vzdržan vzdržani, sprejeto. In sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In na koncu glasujemo še o šestih predlogih resolucije za Libijo. E, tu bomo imeli poimensko glasovanje o resoluciji kot celoti. Pripravite kartice, začnimo z glasovanjem. Gle, konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Tudi gospod Poselt? Da? Dobro. Tako, da smo sedaj vsi glasovali, konec glasovanja in sprejeto. Še vedno imam nekaj izjav. Eh, moji dokumenti so v češini in zato bom to prebral v češini. Rad bi vam dejal, da gospa Enes Mašart eh, sporočajo, da se umikajo. Eh,